Der Präsident. Gospod predsednik. Guten Tag, meine sehr geehrten. Hvala lepa. Dober dan, gospe in gospodje, prosim, da se usedete na svoje mesta. Ja, 19. januar 2019. Januar 2012. Takrat smo končali zasedanje, sedaj pa spet nadaljujemo. Das Protokoll der Sitzung vom Zapisnik zasedanja 19. januarja 2012 in eh, sprejeta besedila so pred vami. Ima kdo kakšen ugovor? Ne. Tako je zapisnik sprejet. Prehajam na sporočila. Dva poslanca sta napovedala odstop kot člana Evropskega parlamenta. Najprej gospod Wallis, ki s 1. februarjem ne bo več eh, članica Evropskega parlamenta. Rad bi se zahvalil gospe Wallis za dolgoletno konstruktivno sodelovanje in delo v Evropskem parlamentu. Prav tako je gospod Rosa sporočil, da bo z 2. februarjem končal svoj mandat v Evropskem parlamentu. Enako velja tudi za kolega De Rosa. Mislim, da se mu bom lahko kasneje še osebno zahvalil. To smo vzeli na znanje po členu 4, prvi odstavek in tretji odstavek poslovnika. Ti dve mesti sta izpraznjeni na datuma, ki sem ju imenoval. Herr Wille Itele, hat mir mitgeteilt. Gospod Wille Itele mi je sporočil, da je bil imenovan za člana računskega sodišča. Tudi to jemljemo na znanje. In eh, po četrtem členu, prvi in četrti odstavek, ugotavljamo spustitev sedeža gospoda Itela. To bo 1. marca 2012. Sedaj pa tudi sporočam, da je juri 24. januarja letos po členih 3, 3, 3, 4 preveril kar nekaj mandatov in jih tudi so glasno predlagal, da bi naslednje mandate potrdili. Anders Dotter Kuskeri, Gasés Román García Caraballo, Mequinta, Marino, Nielsen, Vilela, Sartuski, Seduy Alabat. Trematera Weidenholzer, Bratkovski, Koše, Roata Štatler, Kukovič, Stop, Miranda Omarije, Koreja Zamora, Naranjo Escobar in eh, Zuber. Je kdo proti? Dann ist die Gültigkeit dieser Mandate bestätigt. Da potrjujemo te mandate. Evropska ljudska stranka, PES, Evropski konzervativci in reformisti in GUE NGL so mi podali predloge za imenovanje članov v parlamentarne odbore in interparlamentarne delegacije. Seznam teh imenovanj bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Če ne bo govorov, bodo ta imenovanja potrjena. Prav tako je odbor za pravne zadeve utemeljil spremembo naslednjega besedila. Gre za uredbo 596 iz leta 2009 o uredbi sveta in parlamenta o prilagoditvi nekaterih zakonodajnih aktov na zakonodajni postopek z nadzorom. Sedaj sledi predvsej dolg seznam številk, dokumenti komisije, dokumenti sveta, tega ne bom prebiral. To lahko preberete na Seance on Direct in tako boste prihranili sebi in nam veliko časa. Tako sedaj pa dnevni red, končni osnutek, ki smo ga sprejeli 19. januarja, je pred vami. Ali kdo želi spregovoriti na temo dnevnega reda? dann darf ich Ihnen mitteilen. Potem naj predlagam. Prvič. Razprava o sklepih neformalnega srečanja Evropskega sveta 30. januarja 2012 bo potekala od 15.10 do 16.40. Ura za vprašanja podpredsednici komisije, visoke predstavnici Unije za zonanje zadeve in varnost politikov pa bo se začela ob 16.40 in bo trajala do 17.40. Od 47 naprej pa sledijo nadaljne razprave. Razpravo poročilo Jose Ituga iz Angolo o izvajanju direktive ravnanja z odpadki je preložena na sredo. Uprostite na četrtek. In potem vprašanje za ustni odgovor za spravo, kar se izvedljivosti uvedbe obveznih za stabilnost tiče, to je preloženo in je nadomaščeno s poročilom Itorga iz Angolo. Po kratki predstavitvi Položaj žensko vojne, gospe Nikolaj, bomo imeli tudi še eno poročilo in eh, tudi to, kar je sprejel odbor Envi. In to bo vključeno v čas za vprašanja. Je kdo proti? Ne, vidim podporo, tako da je to sprejeto in je dnevni red tako tudi določen. Tako. Sedaj pa prehajamo na izjavi sveta in komisije o sklepih neformalnega srečanja Evropskega sveta 30. januarja 2012. Pozdravljam predsednika Evropskega sveta gospoda Van Ropaja in predsednika Evropske komisije gospoda Baroza in predajam besedo gospodu predsedniku Van Rompuju. Mr. President, dear colleagues. Od predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, v zadnjih dveh letih so evropski voditelji morali sprejemati težke in časih boleče ukrepe za stabiliziranje evromočja. Čeprav je bilo to potrebno in sedaj.